še to takoj predajam besedo gospodu komisarju za to, da odgovori na vprašanje, ki ga prav gotovo zelo dobro pozna. Seveda, gospod komisar, eh, komisija, komisija, strategiji zdravja in varnosti pri delu daje velik pomen, prav gotovo pa pozna tudi velik interes parlamenta na tem področju. Evropska strategija za zdravje in varnost pri delu od 2007-2012 je imela pozitivne učinke posod po Evropi, kar je pokazalo tudi poročilo, ocena, ki je bila pred kratkim objavljena. Eh, poudarja evropsko dimenzijo politike na področju zdravja in varnosti ter uspešno strategije. Strategija je bila še posebej pomembna pri vzpostavljanju pozitivnih trendov, zmanjšanju nesreč pri delu in izboljšanju zakonodaje na tem področju podatki kažejo, da je, prišlo, da je bil cilj 25 odstotnega znižanja nesreč pri delu dosežen do leta 2012. Ta strategija je pomembno gonila pri spodbojenju držav, pri spostavljanju ustreznega zakonodajnega okvira za zdravje in varnost pri delu osnovi predlogov vseh držav javnih je eh, ustanov civilne družbe ter drugih deležnikov ter tudi strokovnjakov na tem področju smo sporožili 31. maja 2013 eh, javno razpravo hkrati z objavo poročila. 16. augusta do 26. augusta smo prejeli več kot 500 odgovorov, komisija te odgovore zdaj analizira. V naslednjih korakih se bo odločila na osnovi pripomb, ki smo jih prijeli v okviru te javne razprave. Poleg tega bomo prejeli tudi drugi, vaša resolucija iz leta 2011, glede umestnega pregleda, ter mnen o novi strategiji komisije o zdravju in varnosti pri delu iz leta 2011. Komisija se je odločila za takšen pristop, zaradi tega, ker vsak strateški okvir za zdravje in varnost pri delu moramo podpreti z ustreznimi dokazi, zato da bi jasno določili dodano vrednost Evropske unije in vpliv na delovce, delojemalce in delodajalce. Strategija je zahtevala poglobljeno no, analizo eh, stanja na področju zdravja in varnosti, zato da bi ugotovili, kakšne učinke ima strategija na različnih področjih, eh, tako za delodajalce kot za delojemalce, eh, pri delodajalcih predvsem MSP-je. To je tudi omogočili soočanje z najpomembnejšimi izzivi, na katere se bomo osredotočili tudi v prihodnosti komisija hkrati tudi izvaja podroben pregled evropske zakonodaje na tem področju. E, javno posvetovanje je bilo namenjeno transparentnosti in zagotavljanju odeležbe javnosti, kar je pomemben element oblikovanja politike Evropske unije, kar upoštevajo vse institucije. Hvala lepo, gospod e, komisar. Zdaj se je vrnila tudi avtorica tega vprašanja gospa Prvonš Beres. In zato ji bomo kar predali besedo za pet minut, tako da lahko predstavi svoje vprašanje. Izvolite. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Se opračujem za to zmedo, ker se zamudila. Hvala lepa za te informacije po tem postopku posredovanja sedaj ste tudi nekako napovedali, producirali vprašanje našega odbora za zaposlovanje. No, vseeno pa napovem še naslednji odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Meni to, da se ta strategija še vedno ni obnovila, še vedno ni nove strategije za zdrave in varnost pri delu in to je zaskrbljujoče. Kot prvo, Ta Evropska komisija je na začetku svojega mandata s podporo parlamenta ter sveta sprejela strategijo 2020. Eh, Tam socialnega modela, modela eh, zdravja in varnosti pri delu, um, je bilo nekaj, kar um, je bilo umeščeno v to strategijo prejšnje leto, torej pred enim letom je predsednik eh, komisije v svojem govoru o stanju unije dejal, da je socialno vprašanje tudi del konkurenčnosti EU. Zdravje in varnost pri delu je bistvo tega socialnega modela, po našem mnenju. Včasih pa se nam vendarle zdi takole. Sedaj smo v času krize, sedaj se v bistvu kriza še zaostruje, še toliko bolj potrebujemo to strategijo. Ampak to strategijo smo kar potisnili na stranski tir. Pa še nekaj, kar sicer bo, želim povedati bolj nasplošno, zakonodajne pobude pri um, boleznih um, mišic ter pa kosti. Tukaj um, v agendi komisije ni govora o teh vprašanjih in gospod komisar, želi smo vedeti naslednje. Zakaj je to tako? Ta strategija za zdrav in varnost pri delu je pomemben element. Vsi akteri to pripoznavajo kot bistvo socialnega modela, pa tudi kot um, element napredka, tako da se spodbudi države članice, da gredo po pravi poti. Kakšni so bili torej. Uh, kakšne so bile ovire za to, da ta strategija ni bila obnovljena? Naš odbor za zaposlovanje in svetovne zadeve je pripravil to ustno vprašanje za danes. In predvsem smo pred tem želeli odigrati odgovorno vlogo. Nismo želeli sprožiti polemike, ampak nekaj nas pa zanima. Vemo, kakšna je trenutna um, širša slika, ampak kakšne so bile ovire, zakaj komisija um, še ni um, pripravila te nove evropske strategije. Kajti ta strategija je gotovo nujna res se potrebujemo. Pa še nekaj. 5. decembra 2011 je Evropski parlament eh, sprejel um, oceno te strategije in potem smo si pogledali tudi učinek eh, gospodarske krize na najbolj renljive v naši družbi, na najbolj prikrajšene. Tudi tukaj bi ta strategija bila nujna, nujno je treba obnoviti, prav tako pa bi to tudi precej um, odgovorilo na nove izzive, ki so se pojavili v tej krizi. Pa še nekaj za konec. Tukaj imamo to pobudo, obenem pa nas zanima še nekaj drugega. Ta kriza je pretveza za nekatere, ki želijo pustiti ob strani te najbolj ključne vidike socialnega modela. In za nas je ta model zelo pomemben. Problem je tudi v tem, da smo si v preteklosti zadali strategijo in to strategijo je treba obnoviti, kot rečeno, kot prvo tehnologije so se spremenile, to je eno, in zaradi tega novega razvoja dogodkov so se potem pojavile tudi nove težave glede zdravja ter pa varnosti pri delu. Evropski parlament je že nekaj časa nazaj pročeval to vprašanje. Takrat stres na delovnem mestu ni bilo bistvo prejšnje strategije, ampak sedaj pa se je to spremenilo. Potem, ne vem, podobno tudi učinek te krize, sedaj je EU že predolgo časa v takšni krizi in sedaj je ta kriza še toliko bolj odločen dejavnik, zaradi katerega je treba obnoviti to strategijo. Vem, imeli ste posvetovanje, um, to je dobro, eh, ampak um, sedaj je treba storiti še več. Ja, ampak gledajte, v imenu našega odbora za zaposlovanje in socialne zadeve naj povem, da se bojimo v našem odboru, da um, bo ta strategija prišla prepozno marsikaj smo že naredili pri socialnem modelu na evropski ravni, pri trenutni strategiji, ampak sedaj smo vse skupaj nekoliko pozabili. V imenu vseh kolegov iz našega odbora naj vam povem, da res to obžalujemo. Vam bomo pomagali pri dodatnem zagonu, ki bi lahko um, zagotovili to, da bomo storili več na koncu mandata. Ampak kot rečeno, želimo, da se to zgodi čim prej. Uh, um, zakaj se to ni zgodilo, kakšne so bile ovire, zakaj um, še ni te nove strategije. Hvala. Hvala lepa, gospa Parvonš. Zdaj imam govornike, ki bo govorili v imenu politične skupin. Za dve minuti bo prvi gos eh, pod eh, Juri Čaba za e LS. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi gospod komisar. Prisluhnil sem vašemu odgovoru in to zelo skrbno. Zelo me veseli, da komisija daje tako velik pomen vprašanju zdravja in varnosti pri delu ter strategije na tem področju. Naj vas obvestim, da je to področje tudi za nas tako zelo pomembno, tako da smo sprejeli vrsto resolucij v mesecu eh, julijo ko se naš odbor s tem ukvarjal pri umestnem poročilu. Ta, v njem smo tudi specifično eh, pozvali komisijo že v letu 2011, da se bo do konca leta 2012 ta strategija iztekla in da morajo najti njo nadaljevanje. Komisija je izgleda zaspala pri tej zadevi, se je zamuja, začela je šele z posvetovanjem z eh, javnostjo in eh, tudi zdaj nas je komisar obvestil samo o pozitivnih rezultatih. No, vse pozitivni so bili, ampak v evalvacijskem poročilu nismo prebrali nič o tem, kdaj naj bi strategija bila sprejeta in začela veljati. Vprašanje pa je za nas zelo pomembno, kajti vprašanje zdrav in varnosti pri delu. govori o človeških življenjih, o varovanju zdravja ljudi. In to je pomembna točka tudi, ko gre za zagotavljanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Transparentnost in predvidljivost je pomembna tako za delodajalce kot delojemalce. Tako da je to tudi v interesu evropskega gospodarstva ta počasnost pri napredovanju zato ni primerna in zato se strinjam z besednikom našega odbora. To je kontraproduktivno. Vodi namreč v pomanjkanje stabilnosti in povzroča veliko oziroma resno grožnjo, s katero se moramo soočiti. Gospod komisar, zakaj? ne morete sprijeti eh, te strategije. Kaj vas pri tem tako strašno uvira? Hvala lepa. Hvala, gospod eh, Öri. Zdaj pa spet dve minuti za eh, kolege iz socialistov in demokratov. Za nje bo govoril Alejandro Seksas. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, gospod komisar. Veselime, da ste z nami danes ob tej pozni uri tako kot za vas, je to za nas zelo pomembno vprašanje. Za nas kot koordinatorje je pomembno, da zadevo pospešimo. Smo namreč izjemno zaskrbljeni. Hm, dejali se, da dajete temu vprašanju velik eh, pomen. Tako se izhaja z tega, kar pravite, ampak. Eh, da strategija je prazna, ni ima vsebine, pravite, da ste opravili posvetovanje, da so odzivi pozitivni. Zato se postavlja vprašanje, zakaj to čakanje, zakaj se nič ne zgodi. Nam lahko dajte vsaj približen datum, kdaj bo, do kdaj boste sprejeli to strategijo. Ali pa gre mogoče za to, da nekateri od vaših kolegov menijo, da v času krize Eh, ni pravi čas za to, da bi obremenjevali podjetja z dodatnimi obveznostmi. Dejstvo je, da imamo vse več nesreč pri delu. Včeraj smo imeli obisk parlamentov, kjer so nam poročali o šestih eh, smrtnih nesrečah eh, v Španiji. 70 ljudi po nesreči pa so se morali vrniti na delo, ker, drugač, ker niso dobili nobene podpore. Govorimo torej o tem, da izboljšujemo pogoje za delo ljudi. Če se stres povečuje pri delavci, se povečuje tudi nevarnost za nesreče. Obljubili ste veliko direktivo o mutagenih dejavnikih, direktivo o delovnem času. To je tudi zelo pomembno za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Skratka, veliko ste obljubljali, malo naredili, tako da se je pojavila cela vrsta vprašanj, od vas pa dobivamo zelo malo odgovorov. Ne, zdi se, da se nevarnost pa je v tem, da se problemi ne bodo odpravili sami, ampak se bo situacija še poslepševala in to bo slabo vplivalo na evropske delavce, ki ne bodo videli nobenih eh, rešitev, ampak samo probleme. Za dve minuti ima naslednja beseda gospa Harkin. Zahvaljujem se komisarju za njegov odgovor, ki me je razočaral. Po mojem mnenju potrebujemo evropsko strategijo o zdravju in varnosti pri delu iz različnih razlogov in to strategijo potrebujemo sedaj. Po mojem mnenju nimamo nobene strategije. Brez strategije se nacionalni programi ne morejo nadaljevati, vsaj ne za enako intenziteto. Izvajanja ne bo in eh, kultura preventive ni videti kot eh, prednost na trenutno. V pripravo strategije moramo vključiti seveda vse ključne akterje in če se to ne bo zgodilo v državah članicah, potem tega ne bomo mogli več dobiti nazaj brez strategije tudi nimamo neke enotnosti, nobene implementacije na evropski ravni, nimamo nobene dodane vrednosti Evropske unije. Evropska razsežnost postaja vse manj pomembna. To velja tudi za kulturo prevencije. Ko bo enkrat izginjala z naše agende, bo težko spraviti spet na njo. Uh, v času varčevanja in fiskalnih omejitev je zelo težko eh, prepričati ljudi, da tukaj ne gre samo za strošek, ampak za korist. Ljudje, delojemalci so pod eh, vse večjim pritiskom. Primeri so veliko števila nad ur, ki jih morajo opravljati v službi. Imamo uh, Eh, Nujna potreba po spremembi kulture tudi na področju finančnih eh, storitev pri delovnem času in delovnih pogojev. Kje je torej kultura prevencije? Če brez eh, nove strategije nam to nič ne pomaga. V, na Irskem bodo štrajkali zdravniki, mladi zdravniki zaradi neizvajanja direktive o delovnem času. To je slabo za pacijente, slabo za zdravnike. Seveda ne govorimo o implementaciji direktiv, ampak eh, če nimamo etosa zdravja in varnosti pri delu, nimamo uporabe načela eh, prevencije. Zato je bila taka strategija veliko pomoč. In končno, kot sem že povedala, ljudje so pod večjim stresom zaradi negotovih delovnih razmer, zaradi pritiskov na delovne mesto in to povzroča psihosocialne probleme. Če bi imeli takšno strategijo, bi nam pomagala pri reševanju teh problemov in mislim, da je nujno potrebujemo. In končno pozdravljam eh, dogovor, ki izhaja iz eh, direktive o elektromagnetnih poljih, ampak lahko se pridružim gospe Beres in gospodo Örjo, ampak eh, takšne ovire niso sprejemljive. Hvala lepa v imenu zelenih. Se minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Decembra 2014 je ta parlament z veliko večino potrdil moje poročilo ocena Evropske strategije za zdravje in varnost pri delu od 2007-2012. To poročilo je že začelo biti plat zvona. Pokazalo se je, da so pogoji dela zelo zaskrbljujoči. Nekaj številk vsakih pet sekund je delavec eh, žrtev um, nesreče, potem vsakih par minut nekdo umre zaradi nesreče ali pa pokojo dela. Sedaj, zaradi krize, tega ne moremo zanemarjati. Sedaj smo imeli to poročilo pred dvima letoma, ampak komisija potem ni storila nič, ni bilo nove strategije. To je zelo zaskrbljujoče. Politični in pa pravni vidik vsega tega je zelo hud, zaskrbljujoč. Že eno leto Evropska unija sploh nima politične koordinacije na področju zdravja in varnosti pri delu za naslednjih sedem let. Torej, zakaj? Marsikaj se sliši, komisija pravi, ne, zdravje in varnost pri delu ni prednostna naloga. Zakaj? Zato, ker je predraga. Neverjetno. Mi, okoljevarstveniki, pa pravimo, ja, ampak mi se ne strinjamo z vami, zahtevamo novo strategijo za zdravje in varnost pri delu za EU in um, to mora začeti veljati 1. januarja 2014. Torej, um, mišične torej bolezni kosti, zvrvanje za to, potem um, boj proti stresu pri delu, to so ključne točke zmaga poročila. In naj jasno povem, to je velika moralna napaka, ne morem sem eh, sedaj zatiskati oči pred trpljenjem na delovnem mestu. Prav tako je tudi to gospodarska napaka, ker ti um, 4 odstotke evropskega BDP um, znaša ravno ta škoda. To je veliko, veliko denarja. Zato potrebujemo odgovor, ker ti Evropska unija mora zaščititi vse delavce sedaj delavci ne morejo več um, umirati na delu. Sedaj, gospod komisar, je žogica na vaši strani. Nekaj morate storiti. Potrebujemo to evropsko strategijo in sedaj računamo na vas. Hvala. Eh, Zdaj prehrajamo. Prihajamo drugim govornikom. Gospa Zuber ima za Guengel eno minuto na voljo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik eh, Luksemburg. Je podjetje ASO Monta izvajala sodobno sušenstvo, gre za portugalske delovce na meji z Francijo, med Francijo in Luksemburgom. Eh, živijo v nehomanih pogojih in tako tudi delajo to podjetje. je dobila 67 tisoč eh, evrov iz Evropskega socialnega sklada in to ni edini primer. V Evropski uniji morajo delavci marsikaj eh, prenesti dan danes. Danes delajo v razmerih, ki so vladala v 19. stoletju. Seveda so ogroženi nimamo pa pravih podatkov. Zato se moramo tega resno lotiti. Vemo, da prihaja do veliko nesreč in da se mnogo nesreč sploh ne poroča, tako da nimamo podatkov. Delovci se bojijo za svoje delo na mesta, zato delodajalcev ne prijavljajo. V ta namen se moramo boriti tudi proti prekernim zaposlitvam, ki vedno povzročajo večje tveganje za delovce zdravje in za nesreče pri delu. Vse skupaj je treba integrirati v evropske politike, ki se vedno manj posvečajo varnosti naših delavce. Zdaj pa dogovornikov v lastnem imenu, prvo je gospa Bauer, za dve minuti izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. gospod komisar, zdravje in eh, varnost pri delu predstavlja pomembno vprašanje. To pa tudi veliko prispeva k, k konkurenčnosti podjetij. Komisija pri svojem pregledu eh, ni vzpostavila nekega pozitivnega sistema, nekega strategije. Dejstvo je, da sta, strategije, da sta, statistični poka, podatki kažejo, da prihaja do vse več nesreč pri delu. Delovna mesta so povezana z večjim tveganjem kot uh, vsakodnevno življenje, in prosti čas. To velja predvsem za male in srednja podjetja. Tukaj bi lahko strategijo nekaj naredili. Delovni pogoji se namreč spreminjajo zaradi uvajanja novih tehnologij in tudi drugih eh, faktorjev. Poleg tega v podjetjih, kjer se oprema stara, prihaja tudi do več nesreč. Lahko bi našeli, lahko bi še naštevali. 2,5 eh, milijona delavcev je prizadeta zaradi nesreč eh, in veliko jih je izgubi svoje življenje na Slovaškem. Eh, smo imeli pred kratkim hudo nesrečo pri delu. Tako umirajo tisoči. Dejstvo pa je tudi, da se soočamo z velikimi tveganji na delovnem mestu. 90 tisoč ljudi ostane invalidov po delovnih nesrečah. Imamo pa tudi probleme z zagotavljanje materinskega varstva, načela mednarodne organizacije za delo bi morali ustrezno izvajati, to nam ni uspelo. Če vse to upoštevamo, menimo, da mora komisija pripraviti novo strategijo za zmanjšanje obstoječih in preprečevanje tvegan v prihodnje. Hvala lepa, Edith. Dve minuti ima zdaj na voljo gospa Estrela. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Področje zdravja in varnosti pri delu je za Evropski parlament eh, prioritetnega pomena. ko je bila oblikovana evropska strategija na tem področju v letu 2002. Smo seveda po njenem izteku 2012 pričakovali, da eh, bo sprijeta nova strategija, zato je upravičeno sprašujemo potem, zakaj se to ni zgodilo, zakaj takšne zamude pri tem zakonodaja na področju varstva mater in doječih mater je nekaj, s čemer sem se ukvarjal v svojem poročilu, ki sem ga pripravila v mesecu julijo leta 2010. Oziroma 2010 je parlament sprejel moje poročilo o nosečnicah in doječih eh, materah. Vendar pa vse skupaj ni bi prišlo skozi svet, to je samo en primer. Na necessidade de melhorar a legislação. Evropski parlament eh, večkrat dobiva tudi pozive po uh, ukrepanju na področju obolen mišično-zglednega aparata in revmatskih obolen. Eh, na tem področju obboleva zelo veliko eh, delavcev in treba izboljšati zdravstven sistem na tem področju. 25 eh, odstotkov delavcev, ki dolgoročno ostaja na bolniških, to počne zaradi revmatskih in mišično-skeletnih obolenj. Zato je dejstvo, da potrebujemo novo strategijo. Strategijo, ki bo v skladu z novo realnostjo naše družbe. In še dve minuti za gospo Jazovjecko. Hvala lepa, gospod predsednik. Najstvom, pa bomo vilokrotne izmjene traktatu. Gospod in gospodje kljub večjim spremembam pogodbe, ima EU še vedno deljene pristojnosti s državami članicami, ko gre za zdravje in varnost pri delu. Številne države še vedno ne želijo povišati standardov na teh področjih. Zdravje in varnost pri delu je področje, kjer je jasno, da. so evropski okrepi nujni, zaželeni. Že od leta 1970 smo jih spremljali. Vedno smo to dosegali v okviru nezavezujočih instrumentov. Potem smo sprejeli še strategijo, s katero smo izboljšali obstoječo zakonodajo. Zato mislim, da moramo v naslednjih letih storiti še več. Zato je še toliko bolj presenetljivo, da komisija še vedno ni pripravila nove strategije. Okrepi za boljše zdrave in varnost pri delu so nujni, če želimo doseči cilje, ki smo si jih zastavili do leta 2020. Vemo, prebivalstvo se stara, prav tako imamo vedno bolj različne oblike dela, sporedne oblike in zato moramo na evropski ravni sprejeti ukrepe, kjer bomo omogočili tudi to, da bodo delali tudi tisti, ki so um, že zelo stari, starejši od 55 let in več. Prav tako je treba izboljšati pogoje na delu, prav tako pa je treba se ciljno sredočiti tudi na mlade tako da bomo izboljšali poklicno mobilnost, sploh za njih. Prav tako, kot vemo, smo priča zelo hitremu tehnološkemu napredku, kar tudi zelo vpliva na zdravje in varnost predelu. Evropska komisija je že večkrat dejala, da bo, 2000, bo, let, bo strategija za 2007-2012 eh, dosegla dobre rezultate, Ja, ampak še vedno je treba par področji izboljšati. Zato me zanima, zakaj še vedno ni nove strategije za naslednjo obdobje 2014-2020, kot je bilo to napovedano sicer. Hvala. Gracias, kolega. I la última oradora en este... Hvala lepa. In sedaj je na vrsti še zadnja kolegica, gospa Kostela. Strinjam se za zaskrbljenost svojih kolegov iz odbora za socialne zadeve glede zamude pri izvajanju nove strategije za varnost in zdravje pri delu. Več kot 5000 eh, ljudi umre letno na delovnem mestu in veliko tudi na Irskem. Zato moramo nujno ukrepati in potrebujemo, nujno potrebujemo novo strategijo za varnost in zdravje pri delu. Do leta 2014 je ne bomo dobili, ampak ta zamuda je nesprejemljiva. Zlasti, če si pogledamo razloge, zakaj potrebujemo strategijo. Kemikalije, staranje eh, delavcev, mišično-kosne bolezni, rake, ki so povezani z delom in pa stres. Vse to so stvari, ki jih moramo obravnavati v nove strategiji. Varnost in zdravje pri delu sta nujna pri delu in to tudi ščiti socialni model, to pa je tudi dobro za podjetja boljša varnost in zdravje prispevata k temu, da se podjetje bolje odreže, ljudje se bolje počutijo, ljudje ostajajo pri delu in eh, tudi ljudje so potem zadovoljni. Ni treba kriviti krizo in jo uporabljati za izgovor, za neizvajanje strategije za varnost in zdravje pri delu. Potrebujemo strategijo za varnost in zdravje pri delu, ki bo primerna za 21. stoletje. Gospod komisar, zamude so trajale predolgo komisija mora eh, ravnati odgovorno in izvajati strategijo. Hvala lepa. Ali ste želeli postaviti vprašanje? Gospe Kostelo sprašuje uh, predsedujoči, ali pa ste želeli spregovoriti v postopku CHDI? Modri kartonček želite? Hrvaška kolegica bo sedaj na vrsti. Ampak tako, da boste videli bili kartonček, morate pokazati, če želite spregovoriti v okviru postopka CashDI. Seveda boste dobili besedo. In eh, dobite eno minuto in čestitamo, da se zanimate za to temo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, in se upravičujem za to napako po zadnjih eh, podatkih. Nekaj manj kot 4 milijone evropejcev doživi nesrečo na delovnem mestu in je resno poškodovanih. Okoli 5000 jih izgubi življenje na delovnem mestu. Te črne številke so posledica predvsem neodgovornosti in brezbrižnosti delodajalcev, ki ignorirajo pravilnike o varstvu pri delu oziroma zdravju in varnosti pri delu, pa tudi delavcev, delojemalcev, ki se ne zavedajo pomena skrbi za zdravje in varnost eh, pri delu. Zavedati se moramo, da je prevencija najboljša možnost. Kot prvo je zdravje in življenje delavcev neprecenljiv. Naj vam podam podatek. Eh, na Hrvaškem eh, vsako leto deset dni bolniškega dopusta koristijo delavci. To predstavlja 400 tisoč dni in zelo malo delodajalcev izvaja ustrezne ukrepe za zdravje in varnost eh, pri delu. Mislim, da pri tej strategiji ne smemo več čakati in eh, da moramo razvijati edinstven evropski sistem eh, zdravja in varnosti pri delu. Hvala lepa. Muchas gracias, muchas gracias, querida colega. Hvala lepa. Preden dam besedo komisarju, naj povem sledeče. 11 govornikov je bilo v tej razpravi in od tega je bilo 9 žensk. To je rekord. Mislim, da je to nekaj, kar bi morali prav zapisati. Torej, od enajstih govornikov je bilo devet govornic. Prav posebej bi rad opozoril na to temo. Mislim, da lahko vsi potegnemo sklepe iz tega. Na to pa je bila še ena ženska, ki ni spregovorila. Eh, torej, dva moška sta morala biti tu zaradi tega, ker je bila to najna dožnost. Torej, res je to izjemna okoliščina, ki si jo moramo zapomniti. Zelo pomenljivo je bilo to. To je bila zelo pomembna tema in od 11 govornikov je bilo 9 govornic. Komisar, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se vsem, ki ste eh, sodelovali pri tej razpravi. Posebej se zahvaljujem gospi Beres, ki je postavila vprašanje o varstvu in zdravju pri delu. Naj to postavim v širši kontekst, kajti vsem bi moralo biti jasno sledeče kriza je zelo škodila, eh, kajti izgubljena so bila številna delovna mesta v Evropi, eh, nastradali pa so tudi delovni pogoji. Zato moramo okrepiti, pospešiti naše delo, da bi izboljšali delovne pogoje v Evropski uniji in sicer za vse kategorije delavcev. O zadnjih letih je komisija v nenehnem dialogu z vsemi deležniki na področju varnosti in zdravja pri delu. Ne nazadnje zaradi napredka, ki je bil dosežen pri določenih dosejih, naprimer pri izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju. Zelo pozdravljam fantastično podporo v vseh podežnih skupinah za varnost in zdravje pri delu vsaj sa strani eh, predstavljenih um, političnih skupin oziroma sa strani političnih skupin, ki so sodelovali pri razpravi. To zelo pozdravljam. Brez um, te um, nadstrankarske podpore mislim, da ne bi imeli možnosti za napredek. Gospod Öri, pa tudi gospa Bauer, sta pojasnila, da je to tudi vprašanje enotnega trga, da gre za enake možnosti, da gre za pravično konkurenčnost na evropskem notranjem trgu. Zato je pomembno ohranjati varnost in zdravje pri delu kot zelo močno politiko Evropske unije. Rad pa bi povdaril še dva druga vidika. Eden od njuju je zunanja razsežnost. V zadnjem obdobju so vas, so vas verjetno obvestili, da sem se v imenu Evropske unije udeležil zelo pomembnega dialoga o varnostnem zdravju predelu pri rastočih gospodarstvih. V Bangladešu smo doživeli velike nesreče, pa tudi na Kitajskem. In to zahteva odgovor iz razvitejših regij, predvsem pa iz Evropske unije. Uh, In eh, sami smo vodilni pri odzivu mednarodne skupnosti eh, na te tragične dogodke. Treba pa je povdariti sledeče. Evropska unija lahko ohrani svojo verodostojnost samo, če bo še naprej dosledna in stroga znotraj Evropske unije in to mora veljati za vse države članice, ki so eh, v notranjem trgu. Gospa Kostelo, je osvetlila še en pomemben vedik in sicer povezavo med varnostjo in zdravjem predelu in pa med demografskimi spremembami. V Evropi se delovna sila krči in stara. To, da mi želimo, da bi Evropa ostala konkurenčna. In zato moramo vlagati v varnost in zdravje pri delu, kajti to se bo izplačalo. Omenili ste tudi mišično-skeletne bolezni. Mislim, da mi ni treba tukaj posebej a, kaj dodajati, kajti zavedam se tega pojava. In strinjam se, da kriza ne sme biti izgovor. Mislim, da moramo eh, razmišljati dolgoročno in imeti pred očmi dolgoročne koristi te politike. Toda poglavitno vprašanje, ko razmišljam o strategiji Evropske unije in pri časovnici, je dodana vrednost ko države članice eh, doživljajo napredek, naprimer pri izpostavljenosti eh, tobaku, naprimer tu je bil dosežen velik eh, napredek na ravni držav članic. Doživljamo tudi evolucijo dobrih korporacijskih praks, kajti podjetja se zavedajo tega, kar je izpostavila gospa Harkin. Varnost in zdravje pri delu pomeni ulaganje, ne samo strošek, Pred nami je pomembna naloga, namreč izvajanje obstoječe zakonodaje na ravni Evropske unije. In razmere so različne v državah članicah v zvezi s tem. Torej, zelo pomembno je izvajanje že obstoječe zakonodaje sam osebno um, nimam nobenih dvomov o pomenu ukrepanja v prihodnosti. Danes zjutraj je predsednik Barroso povdaril pomen strategije um, Evropske unije 2020 za prihodnje delovanje Evropske uh, komisije. In ta strategija ima tudi cilj, kar se tiče uh, stopne zaposlenosti, ki bi jo radi zvišali na 75 odstotkov. Potrebujemo ukrepanje na ravni Evropske unije in pa na področju držav članic eh, pri varnosti in zdravju pri delu. In mislim, da je to lahko ključni element pri prizadevanjih za to, da bi dosegli 75 odstotno stopnjo zaposlenosti. Tiste države, ki so že, ki so že dosegli 75 odstotkov, tudi poznajo najboljše prakse pri varnosti in zdravju pri delu. Gospod Baroso, je opozoril tudi na pomankanje odločenosti, kajti to je tudi eno od tvegan v Evropski uniji. Lahko vam povem sledeče. Pomankanje odločenosti je velik, veliko tveganje in to je res tudi za to specifično področje. To, da uživamo močno podporo Evropskega parlamenta in morda bomo prav zato to lahko presegli. Hvala lepa za vašo pozornost comisario hemos recibido una propuesta de resolución para Hvala lepa, gospod komisar. Prejel sem osnutek resolucije, da bi zaključili to razpravo. Glasovali bomo jutri. Ob 12.